naše sodelovanje pri razvijanju strateškega partnerstva. Gospod predsedojoči, gospode Kajzer je postavila eno vprašanje. Govorila je o eh, usmrtitvi Akmala Šajka, britanskega državljana na kitajskem. Ko je do tega prišlo, smo seveda protestirali proti temu in seveda o obžalujemo dejstvo, da ponovnih apelov Evropske unije Kitajska ni spoštovala namreč apelov, da bi uh, preklicala smrtno kazen, uh, ki jo je izrekla nad gospodom Akmalom Šajkom. Hvala lepa, komisarka. Eno točko imamo še na dnevnem redu. Zato prosim poslanke in poslance, da tiho sedejo. Naslednja točka je predlog resolucije o Filipinih. Začel bo gospod Prvera, dve minuti. Grazie, Hvala, <clears throat> predsedujoči. Torej, to je že žalostna navada, ta vrsta pobojev, do katerih prihaja po celem svetu zaradi političnih, verskih razlogov. To, da začudeni smo nad nečlovečnostjo poboja 57 ljudi, ki so bile v vrsti in ki so želele podpreti neko predsedniško kandidaturo na Filipinih. To je bil uboj na mrzlo strani oborožene skupine v imenu neke revolucije, ki, katerega katere smisel ne razumemo. Ta množični poboj ni izoliran primer v tej državi, kjer prihaja do eh, oboroženega upora, ki traja že dolga leta tudi zaradi verskih razlogov kot v regiji Mindanao. Poleg tega, da smo izražali, izrazili sočutje zaradi teh krvavih eh, dogodkov, mislim, da moramo izraziti močno sodelovanje, pripravljenost na sodelovanje filipinski vladi, zato da razumemo, kako lahko Evropa pomaga pri reševanju teh močnih eh, pač spopadov in oboroženih konfliktov, ki eh, prizadevajo to nesrečno državo. Hvala, gospod Provera. Za minuto, gospod Kasler. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Masaker 23. novembra v Magandinau na Filipinih je bil zelo črn dan za človekove pravice. To je bilo tudi barbarsko teroristično dejanje. 57 ljudi je bilo ubitih in veliko tudi posiljenih žensk. Sem novinar, zato me je še posebej prizadelo, da je bilo umorjenih tudi 30 novinarjev. Mednarodna krizna skupina, oziroma skupina za krizno ukrepanje, še nikoli ni zabeležila, da bi bilo v enem dnevu ubitih več novinarjev. Zato mislim, da je v parlamentu treba poiskati pravo ubeseditev za to resolucijo. V skupini EPPS pa si želimo, da bi imeli ločeno glasovanje na treh delih za to, da bi besedilo ustrezne oblikovali, zato ker moramo podpreti filipinske oblasti pri boju proti terorizmu in podpreti moramo torej vlado. Glasovati bi morali proti F, ki kritizira dejstvo, da imajo slab pravosodni sistem. V točki 2 govorimo o oklevanju in v točki 6 govorimo o tem, da je izginilo nekaj ljudi, ki so izginili. To še ni bilo dokazano, zato prosimo, da se to izbriše. Hvala. Hvala, naslednji je gospod Tenak. Gospod predsedujoči, to zločin v Magandenau je takšen, da ga je treba obsoditi. To kaže, v kolikšni meri brezvladje vlada na Filipinih. Veliko razlogov je za to, naprimer razproščena postavitev otok, šip, otokov šipka vlada, revščina in islamski uporniki na jugu, ki jih podpira Al-Kaida. To je zločin, ki je bil domnevno politično motiviran, zato ga moramo tudi videti v socialnem in zgodovinskem kontekstu. Ne smemo zanemariti prizadevanj filipinske vlade za to, da bi imeli bolj demokratično politično kulturo v preteklih 25 letih po pacu diktatorskega režima gospoda Markusa. Prav tako ne smemo zanemariti eksistencialne grožnje zaradi teroristov in kako to prispeva k destabilizaciji celotne družbe. Konstruktivno ukrepanje in ciljno usmerjena pomoč je najboljša možnost za to, da pomagamo Filipinom, kajti oni si z nami delijo številne vrednote. Pomagati jim moramo, da bodo uveljavili pravno državo v centralni in lokalni vladi. Hvala. Hvala, gospod Tenok. Naslednji je gospod Tarabela. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Novembra lani sem v Evropskem parlamentu imel obisk matere Jonasa Burgusa. Tega mladega Filipinca so vojaške sile odpeljale 18. aprila 2007. Od takrat prijatelji in družina ne vedo, kje se nahaja. On je samo eden od stotih, ki so jih ubili na Filipinih ali ki so izginili. Umori se dogajajo nekaznovano, veliko ljudi pa se preganja maja 2010 bodo volitve, bojimo pa se, da se bo povečalo število zločinov in nepojasnjenih izginoti tistih, ki nasprotujejo vlade. Obsojamo seveda masaker novembra lani in želimo poskrbeti, da se bo ugotovilo, kaj se je takrat dogajalo. Hvala, gospod Arabela. Naslednji je za minuto in pol gospod Tavares. Gospod predsedujoči, Filipini so bili pred 20 leti velik up za celoten svet. Začeli so demokratičen val v Aziji, ki je povzročil upanje za človekove pravice na tem območju in tudi upanje za pravice študentov, delavcev in ljudi in tudi za demokratično normalnost, ki temelji na volitvah. Ne smemo pa dovoliti, da se bo stanje na Filipinih še dodatno poslabšalo. Zaskrbljujoč razvoj dogodkov vidimo v zadnjih letih, kajti veča se korupcija in nasilje in neposredno nadlegujejo zagovornike človekovih pravic najbolj kričeč je primer v Mindanao, kjer je bilo umorjenih 47 ljudi, ki so podpirali kandidata za guvernerja. Ti ljudje so bili umorjeni. Umorila jih je skupina ljudi povezana s klanom, ki vodi Mindanao. To je klan Ampantuan. Opozoriti vas želim na to, da je bilo tam umorjenih tudi 30 novinarjev. To je največje največji poboj novinarjev v zgodovini. Ne smemo dovoliti, da bo to šlo mimo nas. Ne smemo dovoliti, da bodo Filipine nadaljevali po tej spolski strmini. Oni morajo biti svetilnik za demokracijo, kakor so bili pred 20 leti. Obsoditi moramo ta zločin in zahtevati moramo, da predsednica Arrojo katere stranka je povezana z družino Ampatuan, da izvede preiskavo. Jasno pa moramo povedati, da Evropa spremlja, kaj se dogaja v državi. Hvala, gospod Tavares, za minuto in pol, gospod Lohbihle. Hvala, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, ta nujni primer obravnavamo zato, ker so brutalno umorili 57 ljudi, ki so spremljali politika, ki je kandidiral za guvernerja province. Ti so predstavljali lokalno milicijo. Ta brutalni napad je skrajen primer vedno večje stopnje izven sodnih pobojev v tej državi do razrešitve teh primerov pa ne pride. Vlada prav tako ne kaže javne oziroma jasne želje, da bi do tega prišlo. Zelo malo primerov je bilo podrobno raziskanih in noben posamezni visok uslužbenec države še ni bil preveden pred sodišče. Posebni predstavnik za izvensodne poboje je leta 2008 povedal, da so bili vodilni člani družbe pobiti vključno z zagovorniki človekovih pravic, sindikalisti in reformisti. Ljudi ustrahujejo in politični diskurs je oviran. Glede na to, da bodo maja volitve, se bojimo, da bo prišlo do več politično motiviranih ubojev. Zato je ključnega pomena, da filipinska vlada sprejme učinkovite ukrepe, da se to ustavi. Gospod predsedujoči, želim predložiti ustni predlog spremembe. Odstavek šestam pravimo, da se sprosti vse tiste, ki so še vedno priprti. To želim, da se zamenja s tem, da zagotovimo, da tisti, ki so bili ugrabljeni, da se vrnejo družinam. Hvala. Gracias, Hvala lepa, gospod Lohbihler. Pasamos eh, por el grupo Sedaj pa v imenu skupin, v imenu skupine SND, gospod Paleckis, minuta. Meninke, jeigu vidutinis europietis paklaustas apie tai, kas. Gospod predsedujoči, če poprečnega evropejca vprašamo, kaj se dogaja na Filipinih, vam verjetno na vprašanje ne bi mogel odgovoriti. Rekel bi, no, na televiziji prav gotovo nikoli nič o tem ne vidimo, zato so stvari zagotovo mirne. Ampak ti umori so politično motivirani, pokopavajo celo žive ljudi. To se dogaja vsak dan na Filipinih. 57 ljudi je bilo umorjenih in polovica teh ljudi je bilo novinarjev. To je najvišji, najviš, oziroma pokol z najvišjim številom novinarjev na svetu, Zato pozivamo filipinsko vlado, da ustavi te brutalne zločine. Razbiti morajo lokalno milico in končati zgodovino nekaznovanosti. Še posebej v luči prihajajočih volitev. Hvala, gospod Paleckis, sedaj pa gospa Göringer de Udenberg. Minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Predsedniške in lokalne volitve so razpisane za 10. maja 2010. To pomeni, da moramo storiti vse za to, da bi bile volitve čim bolj poštene. Prva stvar, ki jo moramo storiti, je, da poiščemo tiste, ki so krivi za masaker, o katerem govorimo. Zaenkrat, lokalni pravosodni sistem ni pokazal velikega zanimanja za to, da bi poiskali krivce. Zelo veliko napak je bilo storjenih v postopku in to pomeni, da se stanje brezuladja še naprej spodbuja in podpira. Še več, storiti bi morali več, da učinkovito in uspešno uporabimo sredstva, ki jih Evropska unija zagotavlja Filipinom. Ta sredstva naj bi porabili za krepitev demokracije in pravne države na Filipinih. Hvala. Gracias, Hvala lepa, gospa Geringer. Postopek pritegnite pozornost predsedujočega oziroma KHDI. Minuta gre gospodu Romero čisto na kratko želim opomniti ljudi, da je to novo leto. Imamo novo pogodbo, soočamo pa se z istim zlom kot v preteklosti. Sveta še vedno ni na razpravah o nujnih primerjih, še vedno smo priča pomankanju medinstitucionalnega dialoga, ki bi lahko pomagal poiskati rešitve za to. Naprimer, v primeru Filipinov želimo pozoriti na to, da to stanje vpliva na druga področja, na druge regije v svetu. Ampak v zadnjem času se dogaja, da je izginilo več kot tisoč ljudi oziroma so bili ubiti. Gre za strukturen problem, zato moramo zagotoviti strukturne rešitve. Ne moramo tukaj samo govoričiti proti temu. Moramo se odzvati na dejstva, ukrepati moramo. Zagovorniki človekovih pravic. Novinarji so tisti, ki so najbolj prizadeti zaradi tega, zaradi tega. Tudi mi ne moremo ostati tiho, ampak moramo ukrepati. Hvala. Hvala, gospod Rumeva. Za minuto dajem besedo gospodu Črneckiju. Hvala, gospod predsedojoči, gospa komisarka, gospe in gospodje. Evropska unija zagovarja in ščiti človekove pravice. Žal pa to ni primer. To ne velja za špansko predsedstvo in za svet. To je škandalozno. Tukaj govorimo o človekovih pravicah, želimo braniti človekove pravice, ampak sveta oziroma predsedstva sveta tukaj ni. To je resnično nespremljivo. Filipini so krščanska država, imajo krščansko zgodovino, oni so povezani z evropsko kulturo. In tudi tam moramo braniti človekove pravice, kajti na tem kontinentu so človekove pravice pogosto kršene. Izraziti moramo svojo solidarnost in svoje sočutje do tistih, ki trpijo v tej državi. To je naša vloga. Ja, ti je štela. Gospa komisarka, beseda je vaša. Mr. Pr Mr. Gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Tukaj zastopam visoko predstavnico in komisijo. Masaker na otoku Mindanao 23. novembra lani, v katerem je bilo ubitih 57 ljudi, je samo opozoril na dolgotrajne probleme v zvezi s človekovimi pravicami na Filipinih. Ti primeri so povezani z izginotjem ali nepojasnjenimi umori določenih državljanov, pri tem pa storilci niso prevedeni pred sodišče. V tem primeru pa je vlada hitro in odločno ukrepala, zato da so poiskali in obtožili krivce. Nujno je treba končati tradicijo nekaznovanosti povezano v zvezi s temi poboji. Vlada je sprejela določene pomembne korake pri krepitvi človekovih pravic. Trenutna administracija predsednice Arojo je ukinila smrtno kazen in zagovarjala je vključitev človekovih pravic v nedavno sprejeto azijsko listino. Zdaj se končuje 40-letni spor z islamskimi uporniki. To zagotavlja mirovni sporozum, ki so ga podpisale vse strani. Obstaja torej upanje, da se bodo stvari izboljšale. Opozoriti je treba, da je masakr v Mindanao med dvema političnima družinama, bil, oziroma da so na obeh straneh bili muslimani. To pomeni, da ne gre tukaj za spor med skupnostma. EU ima tesne stike z vlado iz Filipinov in razpravljamo o številnih vprašanjih, vključno z človekovimi pravicami. Prav tako se pogovarjamo o sporozumu o partnerstvu in sodelovanju s Filipini in podpiramo vlado pri prizadevanjih, da bi izboljšali stanje na varovanje človekovih pravic. Sprožili smo tudi misijo za pomoč na področju pravosodja v Filipinih. Tako krepimo zmogljivosti filipinskih oblasti, vključno z politično in vojaško podporo, zato da jim pomagamo raziskovati in preiskovati primere izven sodnih pobojev in tiste, ki so krivi tega, postaviti presodišče. Prav gotovo bomo uvedli tudi sistem spremljanja, da bi razvili zaupanje. EP Just najprej traja 18 mesecev financira se iz, finan iz sklada za stabilnost, ampak mogoče ga je tudi podaljšati. Še več. Prav tako tečejo projekti na lokalni ravni za spodbujanje človekovih pravic. Ti vključujejo izvajanje oziroma spremljanje izvajanja mednarodnih zavez in ukrepe za podporo rimskega statuta, mednarodnega kazenskega sodišča in tako naprej. Prav tako pomagamo v mirovnem postopku iz Mindanava, trenutno predvsem s tem, da krepimo zaupanje. Ampak, gospod predsednik, pripravljeni smo storiti več, če se bo proces nadaljeval. Hvala lepa, s tem zaključujemo to točko na dnevnem redu, katero bomo zdaj glasovali. Poslanke in poslanci, prosim, zasedite svoja mesta, kajti zdaj bomo začeli glasovati in vas opoza in opozarjam, gospod Biler, eh, naj ne pozabi, da svoj ustni predlog spremembe eh, predloži, ko bo pravi trenutek med glasovanjem. Hvala.